dovolj spoštovala izrazila spoštovanja eh, kot eh, enega izmed eh, najstarejših članov tega parlamenta. torej pogrešala vas bom če odidete in poudarjam besedico če. Gospa Scott Kato za eno minuto, prosim. Hvala lepa. Ta vikend je premijejka spet eh, poskusila eh, uveljaviti svoj del, svoj dogovor. Pogajala se je z eh, tucatom moških iz svoje stranke. Hkrati pa so protesti in peticija pokazali ob čutenje eh, ljudi. Eh, morda bodo morali iti na druge evropske volitve, to je groza za torice. Eh, torici so prestrašeni pred voljo ljudi, vendar mi ne bomo obmoknili. Po državi je če dalje več upora. Mi čakamo v parlamentu, da se odločitev spet pošle parlamentu eh, in prepričan sem, prepričana sem, da mnogi želijo ostati v Evropske uniji. Gospa Anderson za minuto in pol. In če je to vaš zadnji govor, vam bom dala še dodatnih 30 sekund. Eh, torej, eh, mi ne želimo reči, saj smo vam povedali. Pred referendumom smo že opozarjali na škodo za naš otok. Imeli smo prav. Delali smo kampanjo, da bi sever ostal v Evropski uniji. Ne zaradi eh, eh, Evropske unije, temveč zaradi tega, ker smo se zavedali škode, ki bo nastala zaradi brexita. Imeli smo prav. E, večina ljudi na Severnem Irskem se je strinjala z nami. Na začetku pogajalskega procesa smo opozarjali vse, e, ki so sodelovali. Opozarjali smo jih na pogajalsko e, taktiko Združenega kraljestva in prav smo imeli. Pokazali so ignoranco aroganco, o podpori DUP-ja. E, Brexit je cela vrsta vprašanj. Eno vprašanje nam pa ponuja jasen odgovor e, za Irsko, za Evropsko unijo. E, in sicer sporazum z velikega petka, velikonočni eh, sporazum, eh, vsebuje rešitev. Eh, najdite odgovore, odpravite dramatiko iz tega vprašanja. Če odpravimo mejo, tudi ne bo problema. Načrtujmo uh, irsko enotnost na načelu en, uh, soglasja. Hvala lepa. Gospod Paksas, minuto in pol. Uh, pone Pirminike. Gospa predsedujoča. Evropski voditelji se vedno bolj oddaljujejo od duha unije narodov in se izrekajo za globalizacijo. To je nekakšna ideologija. In vsi evropski politični sistemi se tej ideologiji ne upirajo. Gre za verovanje interesov velikih podjetij. In to na škodo mej, narodov. Ta globalizacija negativno vpliva na okolje, ljudje so zaradi nje revnejši, odpravlja se pravna država. Državljani niso več doma pri sebi, njihove države so privatizirane strani političnih elit in državljani so potisnjeni na rob. Na desetine milijonov evropejcev je ogroženih zaradi revščine. Na milijone otrok odrašča v družinah, ki živijo prekarno. Moramo se, nas, moramo se upreti takšni politiki. Moramo biti antiglobalisti in hitro moramo ukrepati. Gospod B., ena minuta, izvolite. Emmanuel Macron uh, govori o naivnosti evropejce v trgovinskih uh, zadevah. To je njegova edina lucidnost, uh, Uh, in eh, naj povem, da mm, zaključki sklepa uh, eh, govori o tem, da moramo se boriti proti nelojalni konkurenci in hkrati moramo uporabiti instrumente trgovinske obrave. To je zelo dobro, vendar ti sklepi se sklicuje na sklepanje novih prostotrgovinskih sporazumov in sklepi pozivajo k odprtemu trgovinskemu sistemu. No, to je lahko le smešno američanom in kitajcem, ki poceni kupuje naša podjetja. Moramo eh, odpraviti ta trg, ki postavlja evropejce med eh, kitajsko kladivo in ameriško nakovalo. Moramo se uh, zavedati, da EU e ni uh, Eh, zaščitena, temveč eh, je izpostavljena Kitajcem in Američanom, ki želijo zgolj zarvati svoje gospodarstvo. Hvala, gospod Hukem, ena minuta. Hvala. Nekateri so Uh, primerjali Theresa May z Chamberlainovo misijo, to se mi zdi neustrezno. Prava globina javnega uh, mnenja je to, da so ljudje razočarani zaradi Brexita in prihaja do tega, da evropski državljani imajo dovolj laži, ki so pravzaprav gradniki uh, tega, kar se sedaj dogaja. Če menite, da je bilo britanska volitev za Brexit zgolj uh, iz, iz, iz, izraz nezadovoljstva. Ne, Brexit je bil začetek nove politične ere in vsi si želijo sprememb v tem parlamentu pa se govori o nekašnih serovskih sanjah. To pa ne bo uspelo. Gospa Grostet, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne bom govorila o brexitu, ker smo o tem že veliko govorili. Evropska unija je talec brexita, ne more graditi svoje prihodnosti zaradi tega in jasno je, da smo soočeni s politično krizo v Združenem kraljestvu naši državljani, naša podjetja uh, so, zelo, so zelo zaskrbljeni zaradi tega in moramo se hitro odločiti glede tega. Evropski svet je obravnaval tudi vprašanje rasti in evropske industrije, prav tako je povdaril pomen umetne inteligence. Moramo nadoknaditi naš zaostanek na področju digitalnega gospodarstva, kajti Kitajska je prevzela zelo pomembno vlogo pri tem in zato se mora Evropska unija eh, odzvati. Veseli me to, da je Francija prevzela gonilno vlogo pri tem. Svet je bolj odločen, vendar vemo, da obstajajo delitve. In slišala sem, kaj je dejal gospod Juncker, ki jo je dejal, da ne smemo Evrope podariti, temveč moramo biti odprti. Kar zadeva podnebje, nismo uspeli dovolj ukrepov. Parlament je predlagal ambiciozne cilje za leto 2050 eh, in naše države se zdijo pravzaprav gluhe na to budnico, ki jo poslušamo glede podnebja. Gospa Rodriguez, dve minuti. Eh, spoštovana predsednika Evropskega sveta in Evropske komisije. Spomladni Evropski svet je bil zadnji pred evropskimi volitvami. In da, veliko pričakujemo od Evropskega sveta. Pred 20 leti smo lahko definirali velik, nač velik načrt za Evropo in, globaliza in globalizacijo. To je bila Lizbonska agenda, ki ji je sledila Lizbonska pogodba. In sedaj je čas, da znova oblikujemo velik načrt za Evropo in svet. In da, svet se spreminja in to zelo. Kitajska, glede Kitajske moramo reči to, kar smo pravkar slišali, da potrebujemo strateško partnerstvo s Kitajsko, ki pa mora biti dvosmerno in pri tem je treba upoštevati naše vrednote. vrednote. Vemo, da boj proti podnebnim spremembam in spodbujanje podnebnih ciljev je ključnega pomena za prihodnjo agendo. Če govorimo o evropski suverenosti, potem vemo, da mi, evropejci, moramo imeti uh, nadzor nad digitalno revolucijo, moramo spodbujati evropski način digitalne revolucije in to moramo povedati našim kitajskim partnerjem na prihodnem vrhu. Evropski način digitalne revolucije pomeni, da zaščitimo zasebnost, našo varnost in našo svobodo. To pomeni tudi, da uporabljamo digitalna urodja ne zato, da bi spodkopavali demokracijo, temveč zato, da bi jo obogatili digitalne inovacije bi morale biti v srče, ki spodbujajo novih storitev, novih iz, proizvodov, s katerimi bomo poskrbeli za potrebe državljanov. In vse to se mora prevesti v boljša delovna mesta, v več delovnih mest in da lahko posodobimo naše načine socialnega varstva, tako da bomo zaščitili naše državljane v tej transformaciji. Pripričana sem, da evropejci imajo znanje, kulturo, kreativnost in da je to, naša glavna, da je to naš glavni adut in da to mora navdihovati umetno inteligenco, ki bomo razvijali. Torej, moramo oblikovati to novo obdobje prihodnosti in eh, torej, še veliko več je, kar se dogaja onkraj Brexita. Hvala eno minuto za gospod Bicoto, izvolite. Evropa eh, imigrantov in davkov uh, Merklove in Makrona in uh, s tem je počasi konec. Na volitvah smo poslali domov. Mi z našim voditeljem Salvinem smo pripravljeni spremeniti to Evropo, ki je sužnja bank in lobijev. Želimo ustvariti novo Evropo, drugačno Evropo, ki bo zagovarjala meje, ki bo preprečila nelegalne migracije, ki bo zavarovala meje in Italije naše delavce. Dragi Junker in evropski birokrati, v teh letih ste ustvarili številne katastrofe in ste osramotili Italijane in druge evropske narode. Italijani so končno lahko ponosni in vas bodo lahko poslali domov čez nekaj tednov. Mi iz lige bomo prva stranka v Evropi. Zakaj? Zato, ker evropsko ljudstvo bo prava demokratična revolucija in bo znak prave svobode. Hvala. Spoštovani gospe in gospodje, gospod eh, predsednik. Mislim, da bi morali zaključiti to razpravo o izstopu Združenega kraljestva. Preveč čustev je to razpravo izkoriščamo, izrabljamo za svoje notranje politične razprave. Gospod Faraš je govoril o poniževanju Združenega kraljestva in to je popolni nesmisel. Vrniti bi se morali k dnevnemu redu Evropskega sveta. Tam beremo o geopolitičnih vprašanjih, o sankcijah proti Rusiji. To je pogoj evropske solidarnosti. Če, bi morali, če želimo govoriti o solidarnosti, o pravem pomenu besede, potem je vzhodna Evropa zelo pomembna, kajti od nje je odvisna varnost celotne Evrope, kar se tiče gospodarskih vprašanj, kar se tiče konkurenčnosti Evrope potrebujemo dosledne ukrepe. Dokument sveta pravi, da je notranji trg zelo pomemben in da je treba odpraviti ovire, eh, s katerimi se soočajo podjetja. Toda ovire še vedno obstajajo, eh, ovire, ki mm, omejujejo svobodo trgovanja naših podjetij. Eh, pri tem vprašanju bi morali biti dosledni in te ovire bi morali odstraniti. Hvala lepa. Gospod González Pons, ena minuta. Kolegica Efta Delange je dala jasen posnate in naredila fotografije in vidi se, da so vsi sedeži eh, tisti, ki so za brexit prazni, pridejo sem zato, da zaslužijo denar, ne pa zato, da bi delali. In mislim, da bi morali britanski poslanci torej jasno se odzvati na želje njihovih državljanov. Sedaj je čas za odločitev, ali boste stali notri ali boste šli ven, ni več čas za drugo. In če ne bodo, eh, ne moremo imeti evropskih volitev v združenem kresu, če ne bodo želeli ostati v EU, ne pa da bi se zgolj uh, Eh, pogajali, na vse zadnje, ko smo se pogajali s, kan, s Kanado in z Japonci, nismo imeli tu kanadskih in japonskih uh, poslancev. Ne moramo imeti tu Britancev, zato da bi se z njimi pogajali. Uh, imamo po francoske, oziroma razen, če bi imeli potem še francoske, španske poslance v britanskem parlamentu. Torej, tu se gre za prihodnost, prihodn, gre tudi za, za prihodnost prihodnih generacij in tega ne smemo imati zlahka. Hvala. Gospod Sinadino, se namenuje. Tis, kad je fimizmo ne lef. No, pravične volitve so zgolj eufemizem, saj tu ne gre za demokracijo, temveč gre za pomankanje transparentnosti. Evropska elita ne priznava svojih napak. Kaj potrebujemo? Potrebujemo prave strukture. Evropska unija obsoja dezinformacije, hkrati pa spodbuja politično ideologijo. Torej, dezinformacije se širijo tu, v tem parlamentu. In to tako kot uh, tisti, ki se zauzemajo za veliko Albanijo in so aktivni tudi v tem parlamentu. Potem vprašanje imena uh, Makedonije, torej tudi ti zagovorniki so v tem parlamentu, torej sovražniki med nami, obzidje je padlo. In Evropa pri tem aktivno sodeluje. Gospod Brok. Uh, uh, gospa, gospa predsednica, nihče ne želi so, uh, osramotiti Britancem, želeli bi si, da so Evropski uniji, da so dobri partnerji. Vendar to, kar sedaj slišimo, da jih želimo osramotiti, se kaže to, da so tisti, ki so za Brexit izgubili vse argumente in potem pač upravljajo te argumente, jih kaznujemo. Mislim, da je čas za pravi sporazum na osnovi izstopnega dogovora lahko naredimo nekaj glede politične izjave. In sedaj mora sprejeti odločitev spodnji dom uh, britanskega parlamenta. Eh, v Londonu morajo sprejeti odločitev, tam morajo najti kompromis in to je pot britanskega ljudstva v boljšo prihodnost. In zato je nujno pomembno, da. Uh, Eh, je eh, Evropski svet odprl manevrski prostor ali pa da bomo imeli, če to ne bo moče, daljše podaljšanje, še vedno na podlagi eh, sporazuma o izstopu. Ampak, če parlament ni sposoben sprejeti odločitve, potem mora parlament prepustiti odločitev ljudstvo preko novih volitev ali pa preko referenduma. To je normalna demokratična pot. Hvala lepa. Minute, Gospa Zipel, ena minuta. Hvala. Hvala lepa. 19. marca so uh, vzeli Mare uh, unijo uh, in uh, uh, tistim, ki so reševali življenja, grozi 20 let zapora. O tem pa niti beseda ni padla v Evropskem svetu in um, uh, tudi nobene besede o tem, uh, kako prihaja do nasilja in pa dnevnih posilstev v uradnih eh, taboriščih v Libiji. Države članice teptajo z nogami eh, pravice, človekove pravice in nihče eh, ne reče niti besedice v zvezi s tem. Gospod Tusk gleda stran. Pri tem pa eh, kaznujemo tiste, ki rešujejo življenja. Odpravite blokado v svetu, reformirajte Dublin, za kar smo se izrekli v Evropskem parlamentu kajti ne reše, če bomo kaznovali, eh, eh, eh, kajti treba je kaznovati tiste, ki ne nudijo pomoči, ne pa tisti, ki rešujejo življenja. Hvala lepa. Hvala, gospa Hrmnjemnita. Hvala, gospa predsedujoča. Pogovarjamo se o tem sporazumu že 120 dni in sedaj se imamo ta teden znova pomembno glasovanje v britanskem parlamentu in čakamo na izid glasovanj. To bo odločilnega pomena in državljani bodo videli pot naprej. No, prišlo je do velike gospodarske in politične negotovosti. To, je, to ni bila posledica delovanja Evropske unije. Mi smo si zelo prizadevali za to, da bi poskrbeli za gotovost v tem procesu. Strasburški sporazum, ki bi spet prejšnji četrtek je dal še eno plast pravne varnosti, ne le za sporazum, temveč za celoten postopek. Če se bomo resno valjali opcije za daljše podaljšanje, če bomo imeli v Združenem kraljestvu razpravo na ravni vseh strank in če bomo imeli novo politično izjavo, potem jih pozivamo naj spoštuje pravice svoje državljanov in naj ne ustvarja novih negotovosti za britanske državljane. Gospod Leinen, ena minuta. Evropski vrh se je po pravici ni ukvarjal samo z izstopom Združenega kraljestva. Ehm, vidimo, da ta tema vzame ogromno časa in energije, ampak se je posvetil tudi drugim pomembnim temam, namreč ehm, kako bomo obravnavali Kitajsko in pa eh, obravnavanje podnebnih sprememb. Eh, Kitajska je partnerica v eh, boju za podnebne spremembe, je pa tudi na vrhu okoljskih ehm, izdelkov. Poleg tega na Kitajskem gradijo nove tehnologije, gradijo avtomobilske baterije in tako naprej. In tu se sprašujem, kje je Evropska unija imamo strategijo za podnebne tehnologije, imamo industrijsko politiko na tem področju, naprimer, ko gre za tehnologijo hranjanja električne energije ali imamo lasne baterije ali imamo eh, tehnologijo za cement, za eh, jeklo in tako naprej. Tega vsega nimamo in zato bi morali na tem delati. Kitajska je partner, je pa tudi konkurent, sistemski konkurent in. Eh, mi se moramo tudi zaščititi, ne da bi bili pri tem protekcionistični. Hvala lepa. Hvala, gospod Kelly, ena minuta. Eh, Moj povzetek Brexita je takšen. Brexit nas dela nore, vse v zvezi s tem je slabo. Naprej in nazaj se ustvarjajo težave in uh, upam, da bomo imeli sestanek razuma ta teden v predstavniškem domu. In upam, da bo britanski parlament upošteval milijon britancev, ki so protestirali v Londonu prejšnji teden. To je več kot, podpis, kot zgolj podpis peticije. Upam, da bo britanski parlament sprejel odločitev, s katero se bomo izognili kaosu. Ne želimo si izstopa brez, izstop, brez sporazuma. Torej, če ne bodo tega, tega sprejeli, bo prišlo do zmede in vsi bodo še naprej zaskrbljeni. In to bo potem še naprej. Uh, bo, potem bo znova videti, da pač tisti, ki so bili za brexit, niso sploh vedeli, kaj počnejo. Mr. Farage finds that amusing, which is. Gospod Farage se to zdi zabavno, kar je ljubko. Hvala, Sean. Gospod Danes, izvolite. Thank you very much. I can't. Hvala. No, nisem mogel slediti temu sonetu, ki smo ga slišati, slišali, vendar se mi zdi neverjetno, da Noben predstavnik vladne stranke iz Združenega sveta ni spregovoril, zato ker se bojijo tega, kar se dogaja. Kaj ti, uh, eh, gospod uh, Ferič je obljubljal marsikav, no, no sedaj pa se je skazal to nekaj posem uh, eh, drugega. Torej, nekaj obljubljamo, potem pa izginete in uh, nam govorite, kaj bi se moralo zgoditi. Nikoli ne boste prevzeli odgovornosti, gospod Ferrič, zaradi zmede, ki ste jo uh, povzročili z Ružanom Kljestom. Vi ste odgovorni za nacionalno sramoto in vi bi morali sprejeti odgovornost za vašo zavajajočo kampanjo v naši državi, zato da je sedaj na kolenih. Gospod Tusk, hvala za vaše sporočilo solidarnosti. To je zelo dobro sprejeto. To je res pri nas v Združenem kraljestvu je veliko proevropsko gibanje. Želijo premagati te ljudi, smo na pravi same zgodovine in naj še nekaj povem glede samega postopka. Prej je gospod Beton dejal, da so nekateri izdajalci in kvizlingi tak jezik je nespremljiv v, tej, v tem parlamentu ali katerem koli drugem parlamentu in bi se moral opravičiti za svoje besede. And the house supports you. Mr. Rang... Tudi tu vas podpiramo, gospod Ranžel, ena minuta. Prezident eh, Tusk, eh, predsednik eh, Tus, gospod Brnje. Naj povem nekaj jasno celotnemu britanskemu parlamentu. Evropska unija deluje v dobri veri. Imamo tak pristop do britanskih pogajalcev in do britanskih državljanov. In drugič, Brexit ni zgolj vprašanje pogajanj in pravic. Ne gre zgolj za to, katere pravice bi dobili britanski državljani, ki živijo v Evropski uniji in obratno. Gre tudi za to, da pomagamo ljudem in podjetjem, vendar to se ne dogaja. Kaj ti povečuje se negotovost? zaradi tega odlašanja. Pogovarjal sem se predstavniki gospodarstva eh, na portugalskem, pogovarjal sem se z Britanci, ki živijo na portugalskem in naj povem, da to ji povzroča zmedo in na sto tisoče ljudi, na milijone ljudi trpi zaradi nestabilnosti in negotovosti. In to eh, jim zelo škoduje pri življenju in mm, poslovanju. Gospod Sila Pereira, ena minuta. Hvala. E, Evropski svet je sprejel pravilno odločitev glede priložitve Brexita. Kratka pre, e, priložitev člena 50 do 22. maja oziroma do 12. aprila, pač odvisno od tega, kaj bo sprejel britanski parlament ta teden. Če ne bo sprejel sporazuma, potem bo moral do 12. aprila povedati, kaj želi storiti. In zato obstaja dober razlog. Evropska unija ne more sprejeti tega, da Brexit in cela zmeda v zvezi s Brexitom mora spodkopavati evropske volitve in ustvarjati pravne negotovosti. In nova sestava parlamenta bo v veljavi le, če bo eh, Brexit veljaven. Če ni sporazuma, če ni sporazuma, upam, da to ne bo tako. Potem potrebujemo daljše podaljšanje, tako da bodo lahko Britanci znova sodelovali na evropskih volitvah. Hvala. No In uh, uh, Richard Ashworth je zadnji eh, govornik. Torej, če je to vaš zadnji govor, potem eh, vam dam nekaj več eh, časa na voljo. Predsednik Tusk. Predsednik Tusk v imenu milijona ljudi na londonskih ulicah, v imenu šestih milijonov ljudi, ki so podpisali peticijo, v imenu 63 eh, odstotkov britanskega prebivalstva, ki ni glasovalo za izstop, se vam zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi Evropskemu parlamentu za podporo in naj vam zagotovim, da Nigel Farage ne govori v imenu 63 eh, odstotkov prebivalstva. Naj še nekaj dodam. Več kot 25 let ni noben britanski minister nikoli pojasnil Britancem, katere so koristi eh, Evropske unije in zakaj je to pomembno. Nikoli niso tega brnili eh, pred eh, lažmi in nikoli niso prevzeli odgovornost za odločitev, ki so jo sprejeli v svetu. In zaradi tega britanski tisk vodi 25-letno kampanjo, ki temeli na populizmu, lažeh in zavajanju. In posledica eh, tega je to, kar doživljamo danes. Britanija je žalostni narod, eh, razcepljen kot nikoli prej in britanski parlament je v krizi. Torej, naj bo brexit opozorilo eh, evropskim ljudstvom. In evropskim ljudstvom rečem tole. Vi ste generacija, ki je doživela najdaljše obdobje miru in doživela največjo raven razcveta vseh časov. Nikoli ne smete tega vzeti kot nekaj samoumevnega. Borite se za to, ščitite to vsak dan. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ashworth. Eh, sprejela sem torej pravilno odločitev, da sem vam eh, dovolila nekaj več časa. Vsi smo slišali vaše opozorilo, kajti to ste povedali um, z velikimi čustvi in z veliko ljubezni uh, do svoje države. In sedaj gospa Šojdrova, uh, catch, uh, catch the eye postopek, ena minuta. Hvala. Eh, hvala lepa, eh, gospod predsedojoča. Eh, sedaj govorim po gospodu Ashworthu in tu ni lahko. Zelo cenim vaše besede in vsak Britanec bi moral slišati to, kar je povedal gospod Faraž danes, kar je povedal gospod Legutko. Govorili ste o odvračilih kot če, ni, kot če ne bi britanski parlament že dvakrat uh, uh, imel glasovanje in glasoval o dostojnem uh, izstopu. Britanci morajo uh, odločiti o tem. Mi ne odločamo o vas, Britanci se odločajo o sami sebi. In zahvaljujem se gospodu Tusku, hvala lepa, da ste spregovorili tudi o tem, kako se pripravljate na vrh za Kitajsko. Omenili ste tudi človekove pravice. In res človekove pravice morajo biti del vsakega trgovinskega sporazuma. To je izredno pomembno. Evropski parlament je eh, tu sprejel eh, številna poročila eh, o nujnih zadevah. Govorili smo večkrat o človekovih pravicah. To je zelo pomembno. Države članice Evropske unije morajo biti enake. Ne razumem čisto pa, kaj je menil gospod Macron. Gospod Lopez Aguilar, ena minuta. Eh, poskušala bom sprejeti eh, vse, ki ste zaprosili za besedo. Hvala, gospa predsednica, gospod predsednik Tusk. Številni smo bili pogosto kritični do sveta, vendar ne tokrat. Tokrat ste dali jasen datum, ne bo podaljšen 12. april, zato da britanski parlament predstavi stopni načrt, vendar ne iz Evropske unije, temveč iz labirinta, iz katerega ne zna iziti. Večkrat smo izrekli, Eh, razumevanje do Britancev, ki protestirajo za eh, to, da stanejo v EU. Vendar nimamo pa nobene simpatije do tistih, ki so manipulirali z druženim kljestvom in mu škodovali. In moram povedati jasno, da sedaj je pravi trenutek, ni več časa za podaljševanje. In slaba novica je, da nismo mogli govoriti o drugih stvarih. Dobra novica pa je, da. Peščena ura se že izteka in gre že v drugo smer. En na sporočilo britanskemu parlamentu. Povejte, ali boste ostali, ali boste izstopili, ali bo prišlo do preklica uh, Brexita. Gospa Tomašič, ena minuta. Predsedavajoča. Gospa predsedujoča, Brexit je popolnoma kaotičen. Britanci so pred tremi leti sločili za Brexit, sedaj pa ni jasno, ali se bo to dejansko zgodilo, kdaj, kako, pod katerim pogojem. To je sramota ne le za britansko vlado, ki ne more spomniti zahtev, zahteve svojih državljanov, temveč ne upošteva volje naroda. Že prej establishment ni upošteval volje evropejcev, to smo že videli, vendar se nišče ni, ni čistega naučil. Brexit se sedaj uporablja za pošiljanje sporočil drugim državam, naj niti ne pomislijo na izhod iz EU, kajti če je Združeno kraljestvo imelo težave, kaj bi potem bilo še z drugimi manjšimi uh, državami, članicami, ki recimo imajo tudi evro? Torej, pogajanja niso potekala v dobri veri in to nam bo vsem škodovalo. Sveda pa, ko bo prišlo do uh, težav, bomo krivili drugo stran. Hvala lepa, gospa Vatmans. mevrouw de voorzitter ik denk dat we hier een heel goed debat hebben gehad. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, za nami je zelo dobra razprava. Sedaj bom govorila angliško. Nehajte govoriti laži. Tudi danes ste še naprej širili laži. In gospodu Ashworthu bi rekla tole. Mislim, da ste poslali jasno sporočilo. Mislim, da se moramo boriti za Evropo. Mislim, da moramo Evropo obnoviti. Mislim, da je to lekcija, ki se jo moramo naučiti tu v Evropskem parlamentu. In zato si zelo želim, da bi eh, vsi eh, pred volitvami v Evropski uniji se borili za Evropo in želim se, da bi vsi povedali, eh, kaj Evropa stori za nas. Hvala lepa. Gospa Vakunan, ena minuta arvoisa puhemies brexit on suuri Hvala lepa, gospa predsedujoča. Brexit eh, je tragedija in kaže, česa je populizem sposoben. Sedaj imamo velik problem, ki otežkoča delo v Evropski uniji in zato je sedaj zelo pomembno, da najdemo rešitev, kajti eh, negotovost, nevarnost je sedaj največji problem v tem položaju. Eh, Brexit je sedaj pokazal, zakaj gre, pokazal, zakaj gre v Evropi. Eh, lahko se svobodno gibljamo v Evropski uniji, lahko živimo kjerkoli želimo blago prosto teče iz države v državo. Ampak vse to temelji na pogodbah in če teh pogodb ni, potem tudi ne bi bilo vseh teh vprašanj in številni so vse to razumeli šele zdaj. Zato je pomembno, da se pripravimo na vse scenarije, ampak najpomembnejše je to, da dobimo trajnostno, trajno rešitev in nov referendum bi bila najbolj realistična rešitev v tem trenutku. Gospod Kaputo, ena minuta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Ne bom govoril o izstopu, ampak o podnebju. Eh, sedaj eh, po celem svetu milijoni mladih demonstrirajo za zaščito eh, okolja. In o tem izpogovoril Evropski parlament, svet pa je to prezaro. Seveda moramo okrepiti globalna prizadevanja za to, da bi se zaprstavili podnebnim spremembam. To, da Evropski vrh ni uspel najti jasnega stališča, ni, ni zauzel jasnega stališča do razogličenja do leta 2050. To se ni niti omenil, omenilo. Vse to je podvrženo indi, industrijski konkurenčnosti. In Eh, vsaka država članica lahko sprejme svojo energetsko mešanico. To pa pomeni, da lahko ohranijo tudi eh, fosilne vire energije, ki so velika onesnaževala. Človek se je že šestkrat uh, uh, uničil na planetu, pravijo nekateri znanstveniki. Mi pa še vedno mislimo, da je kriv nekdo drug oziroma da je problem nekje druge. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lukačevska pani przewodnicząca! myślę że nikt na tej. gospa predsedujoča mislim da tu nihče ne misli da bodo britanci kdajkoli sprejeli odločitev če pogledamo v zgodovino nikoli nismo mogli verjeti da bomo popustili populizmu. Slišali smo gospoda uh, Faraža, ki širi verbalne strupe. Evropsko gospodarstvo nosi velikanske stroške uh, za odločitev, ki je še ni bilo. In upam, da smo se česar pametnega naučili uh, iz tega primera. Vsi v Evropi, torej vsi tisti, ki sanjajo o izstopu iz Evropske unije in ki eh, še naprej želijo širiti ta strup. In upam, da eh, v naslednjem sklicu Evropskega parlamenta ne bomo imeli več eh, populistov. Torej, to so tisti, ki črpajo denar iz Evropskega parlamenta, vendar pravijo, da je parlament največji sovražnik. <clears throat> Gospod Perinski, hvala lepa, gospod predsedujoča. Na začetku te seje je predsednik Tusk omenil začetno besedilo sklepov sveta. Namreč močna gospodarska podlaga je ključnega pomena za prihodni razcvet in konkurenčnost Evropske unije. In, gospod predsednik, rekel je tudi to, da je Evropska komisija vabljena, da ob koncu leta 2019 predstavi dolgoročno vizijo za industrijsko prihodnost s konkretnimi ukrepi za njeno izvedbo. Gospod predsednik, pozivam vas, in tudi vas, eh, predsednik Tusk, ki vidim, da se sedaj vrača in pa pozivam tudi podpredsednika Katajnena. Razmislite natančno o tem, kaj te besede pomenijo. Ob koncu 2019 eh, naj bi Evropska komisija predstavila dolgoročno vizijo. To ne more biti tehnokratska akcija, gospod predsednik. Tukaj bi morali upoštevati deindustrializacijo v srednjo vzhodnji Evropi v zadnjem desetletju. Če želite imeti uravnoteženo industrijsko prihodnost, potem morate upoštevati ta osrednji izziv za industrijo delovna mesta in rast. Na začetku tega sestanka eh, ste eh, se ukvarjali tudi z mobilnostjo. To je primer, kako se eh, storitev vzhodne Evrope izrinajo sa trga pri čemer se uporabljajo legitimni pravni in socialni argumenti. In temu bi se morali izogibati. In pozivam vas k temu, da um, imate nadzor nad tem, kako uh, se bo ta uh, dokument o viziji prenesel iz enega parlamenta do drugega, od ene komisije do druge, kajti to je ključnega pomena za prihodnost Evrope. Hvala lepa, da ste mi namenili nekaj sekund več. Hvala lepa, uh, gospod Sarbati. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, prisluhnil sem tej razpravi. Mislim, da imamo v tem parlamentu številne farizejce. Nekateri so ultrafarizejci. Ampak ta svet in ta parlament pri Grčiji je bila prekoračena vsaka rdeča linija samo zato, da bi ostali v evroobmočju. če bi, od, torej, če bi o tem razpravljali in če bi Cameron dobil kakšen odgovor, potem bi Brexit izpadel drugače. Kajti prost pretok je bil tisti, ki je privedel do tega, da so glasovali Britanci za Brexit. Ja, gospod Bulman, vi sodite zraven z vašimi obtožbami, pa tudi vi, gospod Ferhofstad. In kako vzvišeni ste ob tem. In problem eh, Velike Britanije je ta, da morajo glasovati med članstvom drugega razreda in pa med, s tem, da ponovno usplemeti eh, problem Irske. Če ne bi imeli eh, irskega problema, potem bi šlo. Ampak oni imajo to dilemo. Britanci ne bi nikoli sprejeli članstvo drugega razreda. Eh, torej da bi morali plačevati, predtem pa ne eh, bi mogli eh, sprejemati odločitev. Zato je prav, da bi še enkrat imeli referendum in potem bi mora Evropski parlament in svet reči, Britanci, mi bomo sprejeli vaše pogoje, gospod predsednik. Ne, drugim ste pustili dve minuti. In zdaj bi samo povedal še zadnji stavek. Britance moramo povedati, da so dobrodošli, Britance moramo povedati, da imajo, da imajo pravico do tega, da zadeve uredijo tako, da bodo zadovoljni in potem lahko pridejo nazaj. Gospod Pedideos. Hvala lepa, gospod predsednik. Način kako v Evropski uniji obravnavamo izstop Združenega kraljestva, stoji za napačno politiko, ki jo uberemo pri vseh pomembnih temah. Namesto, da bi razmišljali in namesto, da bi poskušali popraviti napake, ki smo jih storili, si želimo, da bi bilo britansko ljudstvo poniženo in da bi bilo kaznovano. In v skladu za isto filozofijo poskušamo kaznovati tudi mačarsko, polsko. In poleg tega je tako, da želimo v tem duhu kaznovati tudi Grčijo in Grke. Um, Grčija se je morala spopasti s številnimi programi vrčevanja. in nič nismo storili za to, da bi olajšali njihovo življenje. Vedno samo sankcije in kazni. Po dveh mesecih eh, se bo potem pojavila Nemezis, eh, stara grška boginja maščevanja. Gospod Spiraki. Gospod Spiraki, hvala lepa. Veste, da so antični Grki dejali, da se iz, iz vsakega slabega lahko porodi nekaj dobrega. Brexit. Torej, um, gospod uh, eh, Faraž širi laži, širi se kaos Brexita. In sedaj obstaja nevarnost, da bi kaznovali Britance, ampak to moramo preprečiti. Oni morajo dobiti priložnost. Obstaja tudi nevarnost, da bomo škodili sa, mi samim sebi, eh, če bomo dovolili neurojen izstop. Mi moramo pokazati, da smo mi Evropski parlament. Mi moramo Britancem v Združenem kraljestvu dati možnost, da se eh, stvarno, trezno vedajo in da trezno sprejmejo odločitev o tem. In mislim, da bi se morali mi zauzeti za drugi referendum. Grapini. Gospa Grapini. gospod jurek hvala lepa gospod weber je govoril o sedmem členu dejal je da ta sedmi člen ni eh, prinesel želenih rezultatov in da uh, ne disciplinira dovolj evropskih držav. Dejal je, da bi uh, morali zaubiti ta člen. Kajti tukaj gre za rezultate, ki, želeni, od, ki jih želi prihodni predsednik Evropskega sveta. Ampak morda bi morali priznati uh, mnenje držav članic. Evropska pogodba uh, ni želela odločitev, s katero bi lahko to razklali Evropsko unijo. Če gospod Weber meni, da je pravna država nepomembna in če ga ne zanima mnenje držav članic, če ne želi upoštevati um, mnenja manjšine, uh, potem bi eh, mu morala biti pomembna enotnost Evrope, kajti številna trenja so in ne bi jih smeli še poglabljati. Gospod Mišel Barnier. Merci, monsieur le président. Euh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospe in gospode poslanci. Ob koncu te pomembne razprave in eh, s predsednom Junkerjem in predsednikom eh, Kajtenem smo vsakega med vami zelo pozorno poslušali, bi rad povedal nekaj besed. Eh, zahvaljujem se predsedniku Donaldu Tusku za to, da je tudi vedno pomagal pri razpravah eh, na Evropskem svetu in imeli smo pač ta izredna pogajanja o brexitu. Zelo resna, odgovorna so bila in sicer za vsakega uh, evropskega ve, voditelja za to mizo. Bili smo resni, objektivni in sedaj, pred približno dvema letoma, mi je bila poverjena ta naloga. Uh, da vodim ta pogajanja že dve leti. Tako kot vi, sem menil, da je naša prioriteta zagotavljanje pravic državljanov. To sta povedala gospoda Farhofštad, Weber, pa tudi gospod Eh, bolj manj Gualtieri in tako naprej. Eh, tu je šlo za milijone eh, evropskih državljanov, ki živijo v Združenem kraljestvu in ki tudi sodelujejo v gospodarstvu vaše države, gospod Faraž. In tudi državljane Združenega kraljestva, ki živijo pri nas, njihove pravice je treba zavarovati in v primeru izhoda brez dogovora je zagotavljanje njihove, njihovih pravic prednost. Že dve leti delam z istim spoštovanjem za Združeno kraljestvo. Gospe in gospodje, občudujem vašo državo, to sem dosti krat povedal, občudujem zgodovino, kulturo. Eh, in voditelje vaše države v zgodovini, eh, ki smo ji bili priča, naprimer v 20. stoletju. Torej delamo s poštovanjem in gospod eh, Faraž, To pomeni, da spoštujemo tudi suvereno odločitev večine britanskega prebivalstva. Mi spoštujemo odločitev, čeprav jo obžalujemo, eh, vendar resno, metodično eh, delamo na tem, da uresničimo odločitev vašega prebivalstva. Nihče v Bruslu noče ukrasti brexita in noče spreobrniti Eh, britanskega prebivalstva. Nej se Brusel odločil za eh, to, da zapusti Evropsko unijo, temveč vi, vi morate sprejeti svojo odgovornost in posledice te odločitve in nihče drug. Že dve leti torej eh, spoštljivo uresničujemo to odločitev. Nekateri me ne poslušate več, ker ste odšli iz dvorane in eh, odgovoriti pa vseeno moram. Eh, nikoli ni bilo neke želje po ponižanju Združenega kraljestva, ravno nasprotno. Že dve leti to pravim Šonu Keliju, gospe McGinnes, gospodu Nicholsonu. Eh, ki sem ga vedno poslušal zelo pozorno, to povem gospe Anderson, gospe Dodds, že dve leti iščemo konkretne in operativne rešitve za največji problem, ki ga povzroča Brexit in ta problem je na Irskem. Tu gre za tveganje, za mir. Eh, ki smo ga vzpostavili pred 20 leti z velikonočnim sporazumom, z Belfastskim eh, sporazumom. Samo še nekaj besedic o primeru uh, Eh, odhoda brez dogovora. Po starem scenariju bo eh, velikonočni sporazum še naprej veljal. Združeno kraljestvo bo garant za ta sporazum in ga eh, bo spoštovalo do črkice in mi bomo tudi namenili dodatne vire finančne in tehnične za to, da razrešimo dodatne izzive. Torej, še naprej bomo spoštovali eh, ta sporazum, eh, zato da se izognemo eh, trdi meji zaradi spoštovanja do notranjega trga, drugega notranjega trga, eh, je pač seveda treba zagotoviti nadzore. Torej, mi delamo na teh pogajanjih, ki so negativna, ni dodane vrednosti za. Uh, Brexit, nihče, tudi gospod eh, Faraž mi ni pokazal, kaj je dodatna vrednost eh, Brexita. To je, to je negativno pogajanje, kjer izgubljajo vsi, lus, lus. Mi moramo torej najti pameten dogovor, da omejimo uh, negativne posledice in sicer čim hitreje. Nekdo je ravno kar dejal nekaj pomembnega. Veliko nalog je eh, pred Evropsko unijo, veliko pozitivnih eh, točk na agendi in to je pomembno. In na tej pozitivni agendi je marsikaj, ne samo eh, ta razhod, ki naj bi bil čim bolj eh, neboleč. Eh, na tej pozitivni agendi so tudi močni odnosi z Združenim kraljestvom, ki bo ostala eh, prijateljska država. In sklep Evropskega sveta je bil eh, resen, eh, s katerim se želimo soočiti s to težavno situacijo. Evropejci si želijo, da Združeno kraljestvo suvereno sprejme odločitev in se sooči svojo odgovornostjo. Združeno kraljestvo se mora samo odločiti tako ali drugače. Uh, Ta dvojna odločitev o odlogu do aprila oziroma maja omogoča eh, Združenemu kraljestvu odprtost in da sprejme svojo odgovornost. Eh, se pravi, država, ki želi oditi, mora prevzeti odgovornost, zagotoviti eh, svojo prihodnost in se soočiti s posledicami odločitve. Gospe in gospodje, to niso trgovinska pogajanja, to ni barantanje, tu ne gre za koncesije, tu pa tam nikoli nismo delali uh, v tem smislu. Tu gre za izhod. Združeno kraljestvo uh, želi zapustiti skupni trg, carinsko unijo EU in to ima določene posledice vendar vse je še mogoče do aprila, eh, tudi da Združeno kraljestvo ostane, vendar njihova izbira bo imela posledice in Združeno kraljestvo mora dobiti možnost, da se suvereno, odgovorno odloči in to smo jim omogočili na, eh, s tem sklepom eh, Evropskega sveta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Barnier, sedaj podpredsednik Evropske komisije, gospod Katajne. Hvala lepa, gospod predsednik, eh, poslanki in poslanci. Čeprav se je ta razprava posem eh, osredotočila na brexit. Jaz tega ne bom komentiral, ker je naš eh, glavni pogajalec, eh, gospod Barnier, že vse dobro razložil. Jaz pa bi komentiral nekaj drugih točk, eh, ki so bile tudi na agendi Evropskega sveta, industrijska politika in zlasti odnosi Evropska unija in Kitajska. Najprej o industrijski politiki. Komisija je vzpostavila delovno skupino Eh, ki je strokovna skupina, ki je delala na prihodnosti eh, industrijske politike Evrope. Cilj eh, je leto 2030 in ta delovna skupina že dela več kot eno leto. Jaz so predsedujem skupaj s komisarko Bjenkovsko in pripravili bomo konkretne predloge do poletja. Ta dokument bo na voljo naslednjemu parlamentu Eh, tu gre torej za vprašanje, kako modernizirati evropsko industrijo. Potem nadaljna pomembna tema Eh, so odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko. Mi zelo cenimo, da je svet eh, posvetil pozornost našim predlogom in tudi mnoge sprejel. Eh, Evropska unija in Kitajska sta strateška partnerja in strateški partnerji ponavadi delajo skupaj stvari, ne samo, da se pogovarjajo. In to je nekoliko problematična situacija v tem trenutku. Mi se strinjamo glede mnogih stvari.